are you ready? Spoštovani, z velikim veseljem najavljam, da je konferenca predsednikov političnih skupin ravno kar sprejela odločitev, da nagrado Saharova za leto 2017 za svobodo misli podeli demokratični opoziciji v Venezueli. All'Assemblea nazionale.